Sedaj pa gremo naprej na naslednjo temo. Zdravje živali priporočilo za drugo obravnavo. Gospod Jasen Koselimovič, imate besedo. Ja, Hvala. Hvala. Želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci za odlično opravljeno delo. To je kompliciran uh, zakonodajni akt. Uh, že um, seveda smo potrebovali veliko podporo za to, drugače ne bi dosegli dobrega rezultata. Želim se zahvaliti tudi komisiji. Komisija je um, ravnala zelo fleksibilno in kreativno v teh pogajanjih in zato se želim zahvaliti. In posebna zahvala velja latvijskemu predsedstvu Evropske unije. Um, ker je z veliko predanostjo obravnavala ta dosje in s tem smo imeli odlično priložnost, da dosežemo dogovor, ki je zelo všeč Evropskemu parlamentu. Kakšen je rezultat? In sicer je to prva zakonodaja EU, ki govori o odnosu med zdravjem živali, zdravjem človeka in dobrobitjo živali. In sicer v um, skladu s načelom zdravje je eno um, um, seveda smo imeli naprimer ptičjo gripo in tako naprej, kar je upla, vplivalo škodljivo tudi na zdravje ljudi, ne samo uh, na živali. In isto velja za protimikrobno odpornost. In sedaj je pred nami zakonodajni akt, ki um, in s tem imamo veliko boljše orodje za um, ehm, soočanje z boleznimi, ki eh, bi se lahko pojavile v prihodnosti, pri čemer gre predvsem za preprečevanje pojava teh bolezni. Torej, tu govorimo o kmetovalcih. Vsak, ki ravna z živalmi, mora um, um, upoštevati načela dobre živinoreje. In ko gre za uporabo eh, zdravil v veterinarski medicini, jih je treba uporabiti preudarno. Eh, Treba je zmanjšati, naprimer, antibiotike in tega tudi ne bo mogoče prikriti v prihodnosti. Eh, potem gre tudi za potepuške pse v Evropi. Tudi tu morajo države članice sprejeti ukrepe, da bi preprečili širitev eh, živali, eh, ki jih prenašajo te potepuške živali. Treba pa je predvsem preprečiti vsako mučenje živali in predvsem je treba vse to tudi registrirati. In Evropska komisija eh, lahko sprejme um, določbe o registraciji psi, psov, če bo to potrebno v prihodnosti. In tu gre seveda za zelo komplicirano zadevo, ko gre za izvedbeno zakonodajo, um, izvedbene akte za delegirane akte. Evropski parlament še nadzira najpomembnejše zadeve, naprimer seznam bolezni v okviru eh, zakonodaje o zdravju živali. Seveda pa imamo tudi tehnični odbor, ki se ukvarja s podrobnostmi. Jutri bomo eh, glasovali o tem. Ta eh, zakonodajni akt je pomemben v boju proti, proti mikrobni odpornosti pri ljudeh in živalih imamo ehm, eh, 39 eh, posameznih aktov je bilo prej in to smo zdaj združili v en zakonodajni akt in to je zelo dobro eh, in s tem smo pokazali, da je možno poenostaviti eh, predpise o zdravju živali in dobrobiti živali. Moja predhodnica se je zelo posvetila temu vprašanju in sem to v bistvu samo dopolnil. In sedaj je odbor za kmetijstvo eh, soglasno sprejel podporo eh, temu predpitej uredbi in prepričan sem, da bo tudi parlament izrazil to podporo. Hvala, sedaj pa dobi besedo komisar gospod Andrej Kajtis. Hvala. Eh, gospe in gospodje, zelo. Eh, veliko veselje mi je, da eh, lahko danes progovorimo o uspešnem zaključku obravnave uredbe o prenosljivih boleznih živali. To je zelo pomemben zakonodajni akt in sicer gre za dogovor med parlamentom, svetom in komisijo. In rezultat je, eh, Eh, v ponos vsem eh, trim institucijam. Vsi se zavidamo temeljnega pomena zdravje, živ, zdravja živali in da je to povezano z zdravjem ljudmi. In razen tega tudi vsi priznavamo, da izbruh živalskih bolezni eh, se bo, da se bo to pojavljalo tudi v prihodnosti, ampak moramo biti pripravljeni na najboljši možni način na izbruh takih bolezni, ne glede na to, kakšen bo scenarij živali. Dobro eh, zdravje živali eh, seveda eh, pomeni, je pomembno načelo kmetovanja nasploh in je tudi velika prednost, konkurenčna prednost v mednarodni trgovini. Treba je ščititi žival, zdravje ljudi in tudi živali in s tem prispevati k boljšemu okolju za našo kmetijstvo in eh, predvsem je treba eh, opredeliti odgovornost vseh akterjev, kmetovalcev, veterinarcev in tudi drugih. Treba je izboljšati odziv na čezmejne pojave bolezni in treba je seveda tudi olajšati bremena za kmetijski sektor um, na um, preudarn način. Um, ta koncept um, je sedaj eh, globlje zakoreninjen, predvsem, ko govorimo o delu na področju protimigrobne odpornosti. In osnutek tega zakona, te uredbe, želi Eh, predvsem, eh, tu gre predvsem za izvajanje določb, ki smo jih sprejeli že v obdobju 2017 do 2013. In vse, kar je sedaj vključeno v ta okvir, je dobro izbrano in vsem se je temeljito razpravljalo med vsemi eh, deležniki. In zato eh, gledam v prihodnost eh, z velikim eh, zaupanjem, da bo ta dosje dobil veliko podporo. Seveda bomo nadaljevali z delegiranimi in izvedbenimi akti in tudi s praktičnim izvajanjem novih pravil, ko bodo ta dogovorjena. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvaležen sem parlamentu za ta pomemben prispevek, za trdo delo in za konstruktivn pristop pri oblikovanju eh, tega dosjeja. Posebej se želim zahvaliti poročevalcu, Balcem, gospi Balcem, za velik dosežek pri, v političnem dialogu in gospodu Selimoviču, ki je uspešno nadaljeval delo gospi Balcem in ki je tudi uspešno zaključil ta dosje. Hvala tudi eh, poročevalcem v senci prejšnjega in sedanjega parlamenta, ekipi, ki je sodelovala v pogajanjih eh, za vsa prizadevanja, ki so jih vložili v to upam, da bomo sedaj lahko storili še zadnji korak, da bomo ta pomemben dosi pripeljali do eh, zadovoljivega in uspešnega zaključka. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa predstavniki političnih skupin, najprej predstavnik ELS, gospod Albert Dis, eno minuto in pol, prosim. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Zahvaljujem se eh, poročevalcu in poročevalcem v eh, senci. Hvala tudi vam, gospod komisar Andrijo Kajtis, eh, za to, da smo dobili ta osnutek. Ta nova uredba o zdravju živali bo nadomestila oziroma združila 50 dosedanjih ureditev in to naj bi prispevalo k poenostavitvi obstoječega pravnega okvira. S številnimi kompromisi in eh, z združevanjem stotin eh, predlogov sprememb je v odboru za kmetijstvo uspelo doseči širok kompromis v smislu zdravja živali eh, in boju proti bolezni živali. In eh, prav tako je zelo pomembno javljanje bolezni med državami članicami in državami EU ter eh, tretjimi državami. To naj bi bilo v bodoče še bolje zagotovljeno. V parlamentu je bilo zelo pomembno postaviti kriterije za bolezni živali in eh, to unesti v osnovno uredbo. Gre za odločitve, ki morajo temeljiti na. Eh, odločitva, ki so podprte za dokazi. Eh, s to uredbo eh, bomo javno zdravje prav gotovo izboljšali. Prav gotovo je pomembna tudi ustrezna reja živali, kajti tako se lahko dobro borimo proti boleznim na tem področju. Moja politična skupina bo to prav gotovo podprla in gospod komisar, prepričan sem, da boste poskrbeli, da se bo to tudi dobro izvajalo v praksi. Hvala. Hvala. V imenu skupine SD, eh, gospa poslanka Mihkela Žufrida. Grazie, Hvala, predsedujoči. V zadnjih letih smo se ukvarjali z več uh, nujnimi zadevami na živalskem področju, ko so živali prehajali z živali na ljudi in povzročali tudi žrtve, še zlasti uh, svinska um, mrzlica in uh, še druge bolezni. Vsekakor pa ta uredba o zdravju živali. Uh, predvideva boj proti številnim živalskim boleznim. Zato se zahvaljujem kolegom, ki so pripravili predlog, poročevalcu in eh, kolegi mm, Bolsnu, ki je svoj mandat zaključil s tem poročilom z velikim uspehom, saj je dosegel široko podporo več skupin. Samo par točk. Prvič, eh, uspelo nam je črno na belem napisati, da zdravje živali zavisi od njihovega, njihove dobrobiti, od njihovih pogojev za življenje življenje. Žival, ki se jo trpinči, ne more biti zdrava. 13. E, 13. člen pogodbe piše, da e, je treba živali da živali imajo občutja in zato pozivamo vse tiste, ki se živalmi ukvarjajo, da upoštevajo to, da živali tudi čutijo bolečino in da jih primerno eh, obravnavajo. In drugič, vprašanje bolezni. Bolezni je treba preprečevati z eh, boljšim zoološkim pristopom in uporabo veterinarskih zdravil, pri čemer je treba prevzeti tudi odgovornost, predvsem tisti, ki se eh, ukvarjajo z živalmi. Pomen te uredbe je v tem, da eh, predvideva enoten zakonodajni okvir, ki nadomešča številne predhodne zakonodajne akte, eh, ki izhajajo nekateri tudi iz 60-ih let. Vsekakor pa je treba še veliko narediti na področju zdravja živali v Evropi, kjer so primiri nasilnega ravnanja z živalmi žal prepogosto um, uh, pomete, pometeni pod preprogo. Hvala. Grazie, onorevole Giuffrida. Uh... Ja, gospa Giuffrida, sedaj pa za, gospod, za skupino IKR, gospod Vojčeš Slovski. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala poročevalcu. Hvala tudi gospod Paulsen, opravljeno je bilo zelo dobro delo. Gre za uredbo, ki ima zelo velik pomen za EU. Gre za zdravje eh, živali in za dobrobit živali. To ni pomembno le za živali, ampak je to pomembno tudi za javno zdravje, za zdravje človeka. Eh, poročevalci v senci eh, oziroma poročevalec v senci iz EKR, to sem jaz eh, in zadovoljen sem, da je bilo upoštevanega zelo veliko predlogov v zvezi z dobrobitjo živali, za zdravjem živali, tudi v zvezi z registracijo domačih živali. To je zelo pomemben korak naprej. Mislim pa, da so potrebni še ostali koraki EU bi morala biti tudi eh, pristojna za humano eh, obravnavo živali brez gospodarja. Tu je potrebnih več eh, ukrepov in zato tudi pozivam, da se spreme več tovrstnih ukrepov. Hvala v imenu Alde, gospod Hotemajam. Hvala, predsedujoči, kolegice, kolegi protimikrobna odpornost dejansko podcenjuje eh, po vsem svetu. Eh, imamo zmanjšanje te odpornosti. Eh, od 60. let ni bilo pravzaprav razvitih novih antibiotikov in v štirih letih se je uporaba sicer nekoliko zmanjšala na nizozemskem. Eh, in to je povedalo tudi nizozemsko predsedstvo. Eh, prvič eh, sta se usedla skupaj kmetijski minister in minister za zdravje in se zauzela za enoten pristop. Nova pravila na področju zdravja in dobrobite živali so korak v pravo smer, pomembne stvari so bile ohranjene, Eh, naprimer zakonska obveznost za odgovorno rabo antibiotikov, protimikrobna odpornost ni eh, enostavna. Samo sodelovanjem za inovacijo lahko dosežemo napredek. Pri tem so pomembni tudi stroški, kajti ne gre, eh, da ena država samo investira, drugim pa to ni treba, kajti želimo konkurenčnost na enaki ravni. Hkrati pa se želimo problema lotiti pri koreninah. Eh, zelo pomembno pa je tudi izvajanje. Nizozemska je eh, vodilna, ko gre za zmanjšanje antimikrobne eh, odpornosti. In pomembno je, da to poskušamo v Evropi. Hvala. Za Gue Angel, gospod Štefan Ek, minuto in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči. V imenu GUEN GL se želim najprej zahvaliti poročevalcu gospodu Selimoviču in tudi gospi Polcem, ki je sicer danes ni v dvorani. Uh, Treba je pozdraviti, da je prvi člen, da govori o preprečevanju trpljanja stresa eh, živali. In drugi pozitivni vidik je obvezna registracija vseh profesionalnih rejcev in prodajalcev živali. In to bo privedlo do tega, da eh, bo manj eh, nezakonite prodaje psov. Cele fabrike teh psičkov obstajajo in prodajajo prihajajo eh, potem te psičke, ki niso cepljeni in pravzaprav je to treba imenovati katastrofalno. In to ima seveda tudi velika tveganja za širitev eh, različnih nalezljivih bolezni. Moram pa povedati tudi, da predlog ne koristi, eh, ni v interesu varstva živali, kajti ta predlog se koncentrira eh, veliko bolj na prenesljive bolezni, kot pa na zdravje živali. Pričakujemo si od komisije, da pred loži okvirni eh, zakon za eh, varstvo živali, kaj ti gre za čuteča bitja. In zato je treba tudi ustrezno opredeliti pojem domesticirane živali, udomačene živali, kaj ti naprimer po tepuški psi so divje živali po tej definiciji in v praksi to lahko vodi do tega, da bodo te živali še manj zaščitene kot sedaj. In tu bi opozoril samo na situacijo v Romuniji. Hvala. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine zelenih. Gospod eh, Rope, dve minuti. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Ob tej priložnosti se zahvaljujem za opravljeno delo in eh, hvala tudi poročevalcu za odlično poročilo. Osnotek tega zakonodajnega akta je le okvirni regulatorni um, predpis, ampak predvsem podpiramo cilj zaščite živali, ne le pred eh, boleznimi, ampak predvsem pred eh, stresom in bolečino. Prav tako podpiramo sistem kategorizacije bolezni živali in pa tudi zahteve, kar zadeva strokovno usposobljenost živinorejcev. Prav tako je potrebno upoštevati strukturne okoliščine, ki utegnejo imeti učinek na sicer dobre namene z področja dobrega zdravja in počutja živali. Namreč dejstvo je, da se prihodki kmetov katastrofalno znižujejo. Če pogledamo vse nižje prihodke pridelovalcev mleka, vse to pomeni, da ne morejo več kupovati zdrave krme. No in kolikor sem obveščen, in to zadeva vsaj nekaj držav članic, že drugo leto zapored krave mlekarice niso deležne ustrezne kakovostne krme. In vse to kaže, da si kmetje preprosto ne morejo več privoščiti vseh potrebnih eh, dopolnil, eh, zdravil in nasploh dobre krme. In zato ravno ti gospodarski dejavniki vplivajo na zdravje in dobre počutje živali. Zato kolege pozivam, da glasujejo za to poročilo in ne pozabimo, da če se ne bomo lotili ekonomskih vidikov, ki preprečujejo kmetom, da kupujejo ustrezno krmo in zdravila, ne bomo uspeli doseči cilja zdravih živali v Evropski uniji. Hvala lepa v imenu skupine ANF. E gospod eh, Filip Luazo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem poročilu, za razliko tega pravite, podatki kažejo, da dobro živali ni Eh, tako zelo dobro upoštevano. In zato je nujno, da se spremejo ukrepi z področja zdravja živali, kot to predlaga to besedilo. Pomembno pa je tudi, da se to dobro počutje spoštuje do konca eh, verige, kajti to ima vpliv tudi na zdrave ljudi. In zdrav ljudi je lahko v nevarnosti zaradi jasne povezave med zdravjem živali in dobrim počutjem živali in eh, potem posledično tudi boleznim, ki izhajajo iz napačne. Eh, prehrane, naprimer eh, E. coli, eh, salmonela, vse to so okužbe, ki izhajajo tudi od tega, kako ljudje ravnamo z živalmi, tako v živinoreji kot v transportu, pri omamljanju in pa tudi zakolu. Obredni zakol mora tudi postati bistveno bolj nadziran. To se mi zdi ukrep, ki gre v pravo smer, kajti mučiti živali, ki potrebujejo več minut, da umrejo, je v neskladju z načeli zdravega počutja živali in tega te metode nekako ne spoštujejo. Prav tako so jasni tudi zdravstveni vidiki nevarnosti, ki jo povzroča to vrstni zakol eh, z eh, prerezom vratu, saj kaj lahko pride do okužbe. Pomembno je, da se preprečijo ne popolnoma nespremljive prakse v nekaterih eh, klavnicah in da to vrstna zloraba ne bo več mogoča. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Dodds, ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kot prvo, hvala poročevalcu za opravljeno delo na tem eh, obsežnem in pomembnem dosjeju. Rada bi podarila pomen zdravja živali in posledično zaščite potrošnikov širom Evrope. Ampak še vedno potrebujemo več znanstvenih dokazov, kar zadeva razloge za protimikrobno odpornost in kako se soočati s to odpornostjo. Kmetje morajo imeti dostop do pravih orodij, zato da se lahko zdravijo živali ključnega pomena je, da dobro počutje živali ali učinkovita proizvodnja ne prideta na slabše zaradi te zakonodaje. Vse države članice morajo enakopravno izpolnjevati vse pogoje, ki jih predpisujejo ti predpisi in britanski kmetje morajo biti v enakem položaju kot eh, proizvajalci v drugih državah Evrope, samo zato, ker je naša zakonodaja prestroga. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Hrans Garcia. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta teden bomo glasovali v drugi obravnavi o tem dogovoru s svetom o zdravju živali in rastlin. To je nekaj, kar na nas čaka še iz prejšnjega sklica, kot nas je komisar opozoril. Ta dogovor je po mojem mnenju spremljiv, bistveno bolj fleksibilen, prav tako ponuja več možnosti komisiji, da ukrepa, če se zazna bolezen, ki utegne imeti velik vpliv. Prav tako je tu seznam tistih najbolj indikativnih bolezni, ki bodo zagotovili tudi več politične eh, varnosti. Eh, tudi veterinari bodo igrali bistveno bolj pomembno vlogo pri boju proti širjenju bolezni, kakor tudi pri preprečevanju proti mikrobne odpornosti, kar je tudi pomembno za naše ekosisteme. Komisar ima prav, ko pravi, uvodoma, da seveda vedno znova pride do izbruha neke bolezni. Ampak dejstvo je tudi, da bolje, ko smo organizirali, bolje, ko smo pripravljeni, manj vpliva bodo te stvari imele na nas in manj bodo imele vpliva na živali in na naše gospodarstvo. Tako da Čestitke poročevalcu in vsem poročevalcem v Senci za njihove prispevke k temu poročilu. Hvala Evropski komisiji in upamo, da bomo zadevo izpeljali brez težav. Hvala lepa. Spremete modri karton gospoda Sanja. Gospod Sanji, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovana poslanka, spoštovana kolegica strinjam se z vami, da je sedanja ureditev ureditev, ki ima številne prednosti, pa vendarle imam vprašanje. Govorili ste o fleksibilnosti, ampak v določenih državah sistem zdrave živali ostaja decentraliziran in to pomeni, da je enotno evropsko ukrepanje nemogoče. In zanima me, ali morda tudi v tem vidite eno od nevarnosti. Ja, spoštovani kolega. Ravno eh, jaz prihajam iz eno tistih držav, ki je najbolj decentralizirana v Evropi, Španija. In decentralizacija ne bo povzročila več držav. To, kar potrebujemo, je organizacijo stvari lahko dobro delujejo, če so decentralizirane, vendar morajo biti dobro organizirane. Španska vlada in eh, tudi jaz si želimo fleksibilen sistem, ki bo komisiji omogočal, da se loteva in spopada s takšnimi izbruhi na učinkovit način. E, to smo videli tudi pri boleznih eh, olk nedavno in pomembno je, da ukrepamo hitro in fleksibilno, ko pride do takšnih situacij. Tako da decentralizacija ni problem, problem je dezorganizacija. Hvala lepa. Beseda dobi gospod Nikola Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Neustrezna uporaba antibiotikov in drugih veterinarskih zdravil, uporaba le teh za eh, nezdravstvene eh, potrebe in eh, posledično tudi onesnaženje okolja privede do odpornosti na antibiotike z velikimi posledicami na zdrav živali in ljudi. Farmacijska podjetja niso uspela eh, zajeziti vse večje odpornosti bakterij, zato so zdaj potrebni eh, bistveno bolj, bistveno bolj strogi ukrepi, eh, kar zadeva protimikrobno odpornost, tudi kar zadeva omejevanje uporabe eh, Eh, antibiotikov. Države članice si morajo prizadevati tudi za zbiranje primerljivih eh, podatkov o uporabi antibiotikov pri živalih in komisiji posredovati te podatke na način, da se bo lahko razvil kar se da učinkovit način uporabe le teh pri eh, živalih, da ne bo prihajalo do še večje odpornosti. Pomembno je, da se tudi komisija zaveže periodičnemu objavljanju proti eh, mikrobnih zdravil pri živalih Evropske unije v bazah podatkov, eh, ki jih napajajo podatki za žal članic. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Nicholson. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uredba o veterinarskih zdravilih je pomembna, če želimo zagotoviti kakovost eh, in učinkovito v živinoreji, da bomo torej imeli varno hrano in zdravo okolje. Nedavno sem se sestal z glavnim veterinarjem na severnem Irskem in tudi z lokalnimi predstavniki britanske veterinarske organizacije, s katerimi smo se pogovarjali o širokem naboru vprašanj, ki zadevajo zdrave živali, vključno z problemi, ki se vtegnejo porajati na področju protimikrobne odpornosti. E, prav tako smo govorili o tuberkulozi govedi v mojem volivnem okrožju. Evropsko zakonodajo z področja zdravja živali e, sestavlja 40 eh, zakonodajnih aktov, ki so pogosto že zastareli in pomembno je, da zdaj vzpostavljamo nov okvir, potrebujemo nov pristop k zdravju živali, ki se osredotoča na rezultate, ki je regulatorno enostaven in ki omogoča tudi fleksibilno obredovanje bolezni. Eh, ta poenostavitev in harmonizacija zakonodaje je dober primer odpravljanja nepotrebne birokracije. In v tej točki bi se dovolil zahvaliti se tudi gospe Polson, ki žal ni več tu v naši sredi, bila je pa zelo koristna članica odbora za kmetijstvo. Še vedno jo pogrešamo in upamo, da bo to tudi v poklon njenemu delu, ki ga je opravljala dolga leta. Hvala lepa. Franz Obermeier, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Upam, da bom, boste tudi meni dovolili, da tako dlje govorim kot vaš kolega iz vaše skupine. E, študija iz lanskega leta ugotavlja, da bo do leta 2030 e, približno 130 tisoč e, ton proizvedenih antibiotikov. Tako zelo veliki so te trendi, ampak v Evropi je žal ti trendi upadajo in pomembno je, da so naši kmetje postali bistveno bolj odgovorni eh, pri uporabi zdravil pri živalih. Ampak pomembno je seveda vprašanje uporabe antibiotikov tudi v sklepanju trgovinskih sporozumov, kajti v ZDA po podatkih Noe Zürcher Zeitung uporaba zdravil pri živinoreji močno narašča. Dejstvo je, da zaščita zdravja zahteva globalno postopanje Evropske unije. Naši potrošniki ne želijo jesti mesa okuženega z farmacetskimi koktejli, prav tako ne želijo te tipa, ki bi se prebil v Evropo skozi stranska vrata. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Georgios Epitideos. Hvala lepa, gospod predsedujoči zdravje je tesno povezano s tem, kar seveda jemo in pa tudi s tem, kako ravnamo z živalmi. In zato je pomembno, da spremljamo kakovost živalske krme, da lahko na ta način ugotavljamo prisotnost bolezni in omejujemo njihovo širitev. Globalizirana trgovina in podnebne spremembe prinašata resne nevarnosti za živali in posledično za zdravje potrošnikov. In zato Evropska unija preprosto mora posodobiti, poenostaviti eh, svoj sistem nadzora nad živalmi, ki se uvažajo iz tretjih držav, da bi na ta način dosegli varne proizvode in zavarovali zdravje ljudi. Če smem zadevo še nekoliko ilustrirati. Naj vam dam primer iz naše države Grčije, ki pogosto nezakonito uvaža drobnico iz Turčije in pa tudi iz nekdanje Jugoslavanske republike Makedonije. Te živali pogosto niso predmet veterinarskega pregleda in zato predstavljajo tudi nevarnost za zdrave živali in ljudi. E, vse živali, ki pa se izvažajo iz Grčije, pa so certificirane. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Marijana Petir. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in čestitke tudi gospodu Selimoviču za to poročilo. Moram povedati, da je zdravje živali izredno pomembno za varnost državljanov Evropske unije in zaskrbljeni smo za vse večje, vse večji fenomen odpornosti bakterij na antibiotikov, kar predstavlja tudi vse večjo nevarnost za javno zdravje. Prekomerna uporaba antibiotikov povzroča razvoj novih sevov eh, bakterij, ki so odporne na antibiotike. Pretirana uporaba antibiotikov je škodljiva za živali in eh, ljudi in pa tudi za potrošnika z vidika hrane, ki jo eh, ta zaužije. V Evropi vlada visoka raven varnosti in kakovosti hrane in tudi dobrega počutja živali, zahvaljujoč našim kmetem. In ti visoki standardi Eh, se, se uveljavljajo tudi v mednarodnih sporazumih. In ravno ta uredba, ki omejuje uporabo antibiotikov v veterinarski medicini, uvaja tudi ukrepe o poročanju o uporabi protimikrobnih medicinskih eh, proizvodov pri živalih v državah članicah. To so nujni ukrepi za to, da se uporaba teh sredstev omeji in da se na ta način tudi prispeva k omejitvi tveganja na protimikrobno odpornost. Pomembno je, da se kmetje držijo načela dobrega gospodarja in da uporabljajo zdravila pod ustreznim strokovnim nadzorom. Ta uredba ima tudi javno zdravstveno razsežnost, saj bo na ta način vplivala na boljše zdrave živali in z omejevanjem uporabe protimikrobnih sredstev v veterinarski medicini pa naj bi po ocenah komisije, komisije to imelo tudi neposredno vpliv na 25 milijonov ljudi. Hvala lepa, spremete modri karton gospoda Lebretona. Da? Sprejmete modri karton gospoda Lebretona? Da. Hvala lepa, ker ste sprejeli moje vprašanje. Gospa Petir, eh, upravičeno ste dejali, da se je pomembno boriti proti preveliki odpornosti bakterij na antibiotike, ampak ali ni ravno eh, skupna kmetijska politika tista, ki spodbuja eh, te odklone, kajti storila je vse za to, da se je kmetijstvo prelevilo v industrijo, kjer eh, imamo prave tovarne eh, živali, eh, bolezni se širijo, obvezno je potem potrebno uporabljati antibiotike in krok je na ta način že sklenjen. Ali to torej ni samo alibi za to, da si peremo vest in da na nek način tudi zakrijemo to, ta hud neuspeh Evropske skupne kmetijske politike? Odgovor, prosim, izvolite. Skupna kmetijska politika je najstarejša in najuspešnejša politika Evropske unije in zato se ne morem strinjati z vašo ugotovitvijo. Prav tako naši kmetje na razumen način uporabljajo antibiotike in ta uredba bo prispevala k temu, da bodo to počeli tudi naprej. Evropa mora še naprej ostati konkurenčna v mm, smislu kvalitete hrane in to nam dokazujejo tudi naši trgovinski partnerji, eh, ki vsekakor cenijo kakovost evropske hrane in zato moramo na pameten način uporabiti antibiotike, da bomo obdržali ta položaj tudi v prihodnje. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Klara Aguilera Garcia. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, da moram na tem mestu izraziti zadovoljstvo nad Eh, tem poročilom. Pred dvema letoma smo imeli razpravo, prvo razpravo na to temo, danes pa imamo sklepno razpravo tik pred glasovanjem. In menim, da je to eno najpomembnejših poročil vezanih na prenovitev SKP, kajti zadeva zdrave živali, ki je pomembna komponenta tega reformnega procesa, kar pa je pomembno tako z vidika uvoza, kot tudi izvoza. In zato želim čestitati gospe Polsen, ki je z nami sodelovala in tudi gospodu Salimoviču, Eh, obema torej čestitem za uspeh pri tej uredbi in kolege naj opomnim, da nas seveda vse zadeva odpornost bakterij na antibiotike. To je vprašanje za vse nas, to je problem za veterinarje, za vse nas in vse to je vodilo tudi v zelo široko razpravo. Ampak ta zakonodaja v sebi nosi tudi še en pomemben vidik, saj postavlja kot prioriteto tudi veterinarska zdravila. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Koraca Vilt. Ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V polni meri podpiram ta nov zakonodajni okvir. Že dolgo časa namreč čakamo Eh, na to rešitev in vemo, da je odpornost bakterij na antibiotike zelo nevarna za ljudi. Številni potrošniki so zaskrbljeni zaradi dejstva, da se pri živalih uporablja preveč zdravil in dobro je, da se sedaj povezuje zdrave živali tudi z zdravjem ljudi in da na ta način preprečujemo eh, prenosljive bolezni živali in da se preprečuje tudi zakol bolnih živali. Pravila moramo prav tako poenostaviti. Mislim, da se moramo osredotočiti na tiste ukrepe, ki bodo omogočili čim manjšo uporabo antibiotikov. Le bolne živali morajo dobiti antibiotične zdravila. In pomembno je, da tudi zelo natančno vemo, kaj se uporablja, da bo tudi konkurenca poštena in da bodo vse države članice vodile odgovorno politiko uporabe zdravili za živali. Spremete modri karton gospoda Desa, da? Iz, iz te politične skupine, mimo grede. Kolegin. Spoštovana kolegica, vprašal bi vas naslednje. Ali se strinjate s tem, da imamo na področju veterinarske medicine zelo stroga pravila glede vodanja dokumentacije, in da bi bilo treba to prenesti tudi na področje zdravil za humano uporabo, zlasti za področje uporabe antibiotikov. Uh, uh, Hvala lepa, gospod Des. Kot sem že dejala, mnogi so dejansko zaskrbljeni zaradi prekomerne uporabe antibiotikov, tako pri živalih kot tudi pri ljudeh. Ta uredba se sicer nanaša na živali, ampak eh, povezava je jasna, temelji na znanstvenih eh, informacijah, namreč antibiotiki in pa zdravila za veterinarsko uporabo se lahko tudi prenesejo, če so dane živalim, na ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa, Ricardo Santos, Serao Santos. Hvala lepa, predsedujoči, komisar. Strategija za zdravje živali bi morala biti namenjena preprečevanju in pa ustreznemu obvladovanju živalskih bolezni. Zlasti je treba dati povdarek na protimikrobni odpornosti. Gre za vprašanje, ki se nanaša na javno zdravje, javno zdravje ljudi, prav tako pa je problematična tudi možnost prenas prenos, prenosa iz eh, različnih eh, vrst na druge in to je bilo leta 2015 že pokazano v posebni študiji. Gre za to, da je treba nadzorovati lastnosti in pa elemente proizvodnje, pridelave in pa možnosti, da se bolezni prenašajo. Prav tako je treba upoštevati eh, ta element tudi v eh, pogajanjih z drugimi državami. Paul Brennan. Hvala lepa. Zakon o zdravju živali, o katerem bomo glasovali jutri, se nanaša na najmanj na dva elementa, ki so pomembni za naše voljivce in na katere nas opozarjajo. Najprej gre za izboljšanje splošne dobromiti živali in sicer preko različnih eh, temu namenjenih ukrepom. Uh, in drugič gre za potepuške živali. Tako kot človeške bolezni, tudi živalske bolezni eh, ne priznavajo meja. Velika Britanija ni imuna na take bolezni in na njihov prenos preko meja, tako kot tudi vse druge države ne. Kar se tiče nadzora bolezni med potepuškimi živalmi, Zelo pomembno je, da se jasno dodeli in razdeli odgovornost eh, in sicer eh, tako na nacionalni ravni kot drugot za varstvo živali potepuških živali. Ta zakon, o katerem bomo glasovali jutri, bo naj bi izboljšal tako zdravje živali kot tudi ljudi. In zato je dejstvo, da prinaša ostanje preostanek v Evropski uniji dobre uh, eh, lasnosti in prednosti za nas. Hvala lepa, ali sprejmete modri karton, gospod Brannan, gospa Grapini. Oh, Sprejmem. Se upravičujem. Um, Hvala lepa. Vprašanje bi vam rada postavila. Namreč všič mi je to, kar ste povedali glede potepuških živali oziroma potepuških psov. To je pravzaprav bistvo zadeve. Mogoče se naše izkušnje razlikujejo, pa vendarle, kako lahko obvladujemo zdravstvene vidike pri potepuških živalih, zlasti potepuških psih. Ali je v poročilu kaj eh, omenjeno na to temo. Gre za živali, ki niso ustrezno obvladovane strani njihovih lastnikov. Vprašanje za vas, gospod Branen. Za vas ne pomeni da, očitno. Da. No, vprašanje je resnično dobro. Psi se ne zavedajo šengenskega sistema, zato bodo po vsej verjetnosti še naprej prehajali meje po vsej Evropski uniji. Ključno tukaj je, da moramo sodelovati. Države po vsej Evropski uniji morajo sodelovati, kajti če se bodo države same želele eh, zoprstaviti eh, temu problemu, potem pri tem ne bodo učinkovite. Eh, vprašanje potepuških živali bomo lahko razrešili samo enotno na evropski ravni. Hvala lepa. Herr Kannenbach, Minute. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, auch wenn in Spoštovani, že do zdaj so nekateri kolegi dejali, da je zdravstvena politika na ravni Evropske unije pomembna. Pokazalo se je, da je zdravstvena politika politika držav članic in da gre tudi za deljeno in skupno odgovornost. Zdravstvene politike ne moremo porazdeliti po posameznih državah, temveč eh, je to skupna odgovornost. Zato je sedanji akt izjemno pomemben, kaj ti kaže na to, da se lahko zdravstvenim problemom eh, pri živalih in eh, ljudeh zaprstavljamo samo skupaj. Dejstvo je, da so naše prakse na področju zdravstvenega varstva živali dobre, da pa jih je treba take tudi ohranjati in obvladovati. Ko gre za uporabo zdravil pri živalih, je pomembno, da vemo, da se živali prosto premikajo po vseh državah Evropske unije. To želimo seveda omogočiti tudi naprej, pa vendarle pri tem je treba jasno se zavedati zdravstvenega problema, ki ga to prinaša. Hvala lepa, Natis Marjas. Hvala lepa. Zato, da bi zagotovili visoko stopnjo javnega zdravja in pa tudi varne hrane, moramo sprejeti in izvajati preprečevalne ukrepe, zlasti na področju bolezni živali. Pomembno se je osredotočiti med drugim tudi na krmo. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje, ki delajo v tem sektorju, tudi znali izvajati dobro prakso. V Evropski uniji na področju zaščite živali in pa javnega zdravja obstaja tudi poenostavljen zakonodajni okvir. Poskrbeti moramo, da se bo uporabljala ustrezna krma. Ko gre za uvoze iz nekdanje republike, Jugoslovanske republike Makedonije, vemo, da poteka uvoz v Grčijo in da zaradi uvoza bovnih živali nastaja velika škoda, prav tako pa prihaja tudi nevarnosti za človeško zdravje. Ivo Vjekovčič. Hvala lepo, gospodine predsedavajoči. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ob drugem popisu bolezni živali eh, ki so zelo škodljive ne le za zdrave živali, temveč tudi za zdrave ljudi. Bolezen norih krav nam je že dolgo znana, potem ptiča gripa govorimo, o svinski kugi, vse to so bolezni, ki prav gotovo ogrožajo živali, vendar tudi zdravje ljudi. Zaradi tega menim, da je ta predpis, ki ga želimo sprejeti, nekaj dobrega in uravnoteženega, predvsem glede ravnotežja med zdravim živali in zdravim ljudi. Rad bi verjel, da bomo na podlagi tega predpisa imeli veliko učinkovitejšo regulativo, tako na področju zdravja živali, kot seveda našega zdravja. In zato sem prepričan, da mora komisija storiti vse, kar je v njenih močeh, da bi vsi ti predpisi zares zaživeli znotraj Evropske unije. Še zlasti pa menim, da moramo na tem ustrajati tudi v zvezi z našimi partnerji, odkudar uvažamo številna živila. Eh, Hvala lepa, Mikole de Gas com a crescente mobilidade de pessoas. Hvala lepa. Ko gre za povezavo med um, živalmi in ljudi, vemo, da obstaja tveganje in da se povečuje tveganje izbruhov živali in pa njihovega prenosa. Na našem kontinentu je prišlo oziroma se je razširila praši, prašičja kuga. Žal se je komisija odločila, da bo za najmanj 10 odstotkov zmanjšala finančna sredstva namenjena obladovanju in pa izkoreninjanju te bolezni. Dejstvo je, da intenzivno kmetijstvo poteka tudi tako, da se ignorirajo zahteve glede zdravja. V okviru TTIP-ja bo to še bolj eh, poudarjeno in tega se moramo vsi zavedeti ter preprečiti. Polčak. Polčak. Děkuji, pane predsedo, za udelanje slova. Ehm. Hvala lepa, gospod predsedujočim. Če bi se predsednik Obama odločil, da bo vprašanje proti mikrobne odpornosti postavil na seznam svojih dolgoročnih ciljev, potem bi bile stvari verjetno precej drugačne. Nujno je, da se zavedamo, kako pomembna je ta zadeva v živinoreji, prav tako pa tudi v potrošnji živil. Do leta 2015 je bilo porabljenih več kot 130 tisoč ton antibiotikov na leto pri živalih. To je stvar, ki se nanaša tudi na pravice živali in pravice ljudi, seveda. Zaščititi moramo ne le okolje, temveč tudi uh, potrošnike, njihove pravice na katere ta ogromna poraba antibiotikov seveda vpliva. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Kirchhoff, Lohorom Werner. Kiitos, arvoisa puhemies. Eläinterveyttä. Hvala lepa. Zakon o živalih oziroma o zdravju živali je izjemno pomemben. Prvič je prišlo do tega, da vzpostavljamo povezavo med zdravjem živali in pa zdravjem ljudi. Pomembno je, da razumemo, da bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi, da predstavljajo te bolezni veliko grožnjo za našo varnost. Antibiotike je treba izbirati in predpisovati eh, odgovorno, bolj se moramo zavedati tvegan, s katerimi je povezana uporaba antibiotikov in to je upoštevano v predlaganem zakonu. Hvala lepa. In še zadnji govornik v tem eh, postopku. Za Evropsko komisijo komisar Vitenis Povilas Andriukaitis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani, še enkrat bi se rad zahvalil eh, poročevalcama, kot tudi poročevalcu v senci in pa celotni ekipi za izjemno dobro upravljeno delo. Poslušal sem eh, mnenja ki ste jih predstavili. Vidim, da so poslanci izjemno zainteresirani za tematiko tega zakonodajnega predloga. Komisija se zaveda sedanje ekonomske situacije. Včasih eh, gospodarski položaj zelo slabo vpliva na zdravje živali. Slišali smo tudi vaše pripombe glede potepuških živali in pa predloge, eh, ki jih je podala tudi komisija glede obvezne registracije živali. Novi zakon o zdravju živali je okvirni zakon, vsebuje osnovna pravila za identifikacijo in registracijo živali. Zagotavlja bolj specifična pravila za tiste živalske vrste, za katere pravila obstajajo tudi že zdaj. Uredba pa omogoča tudi to, da se opredelijo nadaljna podrobnejša pravila glede registracije živali različnih eh, vrst, eh, pse, mačke in pa druge živalske vrste. Torej tudi na tistih področjih, kjer eh, pravil ali vsaj tako podrobnih pravil v tem trenutku ni. Komisija se bo s tem okvarjala še v prihodnosti, torej po sprejetju zakona, sprejela bo izvedbeno zakonodajo. Po mnenju komisije je zakon izjemno pomemben, tako kot ste omenili tudi večinoma. Uredba se osredotoča na prenosljive živalske bolezni in ne ureja neposredno zdravja živalim. Zakon med drugim je tudi posledica in pa rezultat eh, vrste trialogov, na katerih smo obravnavali različne vidike. Ni bilo vzmeraj lahko doseči soglasja. Komisija razume pomen zdravja živali za Evropski parlament, zato je tudi podala izjavo, v kateri je potrdila svojo zavezo temu področju. Med drugim temu, da bo uredba obravnavala različne živalske vrste, med drugim tudi brojlerje, krave, dojilje, nesnice, potem protimikrobno odpornost, ki je zame osebno izjemno pomembna. Vprašanje protimikrobne odpornosti je bilo od samega začetka vključeno v predlog komisije zakona o zdravju živali. Med drugim bo zakon eh, obravnaval tudi veterinarska zdravila, medicirano krmo. Komisija bo skušala oziroma se obvezuje, da bo redno objavljala poročila o uporabi antibiotikov pri živalih eh, znotraj Evropske unije in sicer na podlagi podatkov, eh, ki jih bodo zagotovile države članice. Naj zaključim tako, da mm, izrazim upanje, da nas bo Evropski parlament eh, podpiral tudi pri nadaljnih obravnavah te tematike.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 Dovolite mi naj še enkrat podarim pomen tega dosjeja. To je prvič, da uh, povezujemo na ta način zdravje živali in človeško zdravje. In s tem bomo pridobili veliko boljše orodje, pa tudi eh, boljši način, da napredujemo v prihodnje v boju proti prenosljivim boleznim in epidemijam po vsem svetu, ne le v Evropski uniji. To bo zelo pomembno tudi za delovanje vseh, ki se ukvarjajo s področjem zdravja živali in ljudi, da bodo lažje sodelovali in izmenjevali izkušnje. To je zelo pomemben dokument in če bo sprejel jutri, sprejet jutri, bo to pomenilo dobro osnovo za prihodnost skrbi za zdravje živali, ljudi in tudi okolja nasploh. Tu gre seveda za izboljšanje zadev, ki so pomembne ne le nacionalno, temveč tudi mednarodno in s tem se povezujejo tudi številna druga področja. Ravno to pa je del zakonodaje, ki bo omogočil širše spopadanje s tem problemom in zato upam, da bo ta parlament jutri to sprejel z veliko Večino. Zato se želim zahvaliti vsem skupaj, ki so prispevali k delu na tem pomembnem projektu. Hvala zamykam debatę. hvala lepa s tem zaključujemo razpravo glasovanje pa bo naslednji teden.